poleg tega smo kot komisija, z, moramo kot komisija odgovarjati za vsak ukrep, za vsako odločitev pred vami, pred vašim parlamentom. Potem, ko bo izmenjava s svetom in parlamentom eh, zaključena, pa moramo tudi, ko gre za eh, nadaljna eh, pogajanja med svetom in parlamentom se osredotočiti na naslednje vidike. Povezava med pomakljivostmi in zaščito proračuna Evropske unije, razmejitev med tem predlogom in instrumentom in drugimi mehanizmi, kot je naprimer sedmi člen, to mora biti jasno opredeljeno. Ne smemo imeti sivih območij, ko gre za uporabo posameznih instrumentov oziroma za možnosti ukrepanja. obrnili smo se tudi na našo pravno službo in želimo vsekakor zagotoviti, da bo čim bolj jasno opredeljeno, kateri instrument se v kakšnih situacijah lahko oziroma sme uporabiti. V svetu nekatere države članice želijo konkreten seznam potencialnih eh, pomankljivosti, ki bi bil izčrpne narave. S tem bi bila zagotovljena pravna gotovost, tu drži, pripravljeni smo razširiti ta seznam, vendar pa mora ostati odprte narave, zato da bomo omogočili uporabo tega mehanizma tudi za nepredvidljive primere, nepredvidene primere in zato, da se bo Evropa sposobna ustrezno odzvati na kakršnokoli situacijo. Govora je tudi o, o nekem roku, znotraj katerega bi morala komisija ukrepati, potem, ko je dobila odgovor v zadevne države članice. Tudi torej, nam se zdi, da je nek uh, rok tu smisen, vendar pa mislim, da mora temeljitost imeti prednost pred hitrostjo. Uh, kajti stvari so lahko zelo kompleksne in komisija jih mora imeti možnost ustrezno preučiti, zato ti roki ne smejo biti prekratki. Poleg tega pa se mora ta rok začeti šteti šele potem, ko je država že podala svoje stališče oziroma se odzvala. Prav tako eh, želite seznam vseh virov, iz katerih je komisija črpala informacije. S tem se strinjam, enako je potrebno navesti tudi eh, seznam eh, sodne prakse, ki je relevanten. In eh, mislim, da so to res stvari, ki jih je potrebno jasno opredeliti. Potem, kako okrepiti pravice oziroma vlogo končnih uporabnikov. To si zasluži našo pozornost. Mehanizem, o katerem se danes pogovarjamo in ki je pri vas v dobrih rokah, je pomemben sestavni del predlogov komisije za naslednji večletni finančni okvir od 2021 do 2027. Predvsem moramo tu zagotoviti gospodarnost in učinkovitost porabe proračuna. Eh, to pa tere tudi ustrezno zaščito samega proračuna. S tem bomo zapolnili vrzel v evropski zakonodaji in upam, da nam boste pomagali postopke zaključiti čim prej, da bomo z dosejem dos zaključili še letos, kajti to bo zelo pomembna podlaga za izvajanje proračuna v prihodnje. Še enkrat najlepša hvala vsem za podporo in sodelovanje. Najlepša hvala, gospod komisar, v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Mihajlova. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Odbor za regionalni razvoj v svojem mnenju o tem odboru izpostavlja, da demokracija in pravna država predstavljata temeljni pravici in sta ključnega pomena. Ključnega pomena sta za zaupanje v Evropsko unijo. pri vsakem sklepu o ugotovljenih pomankljivostih morajo biti določene varovalke. Predvsem je potrebno zagotoviti, da končni uporabniki evropskih sredstev ne bodo čutili negativnih posledic. Obseg in trajanje sankcij pa mora biti sorazmerno. Zagotoviti je potrebno enakopravno obravnavo vseh držav članic ob upoštevanju ekonomske in gospodarske situacije v državi. Kar zadeva evropski, stru, evropske strukturne in naložbene sklade, eh, komisija je tista, ki izvaja proračun v primeru splošnih pomankljivosti na področju pravne države. pa je mogoče uporabljati tudi eh, drugo zakonodajo za to, da se zaščiti eh, vlogo in interese končnih uporabnikov. Komisija mora nadzorovati stanje na področju človekovih pravic v, unijah, vendar, v Evropski uniji, vendar hkrati moramo zagotoviti, da bo tudi evropsko financiranje teklo gladko. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Šolc za eno minuto. Pol. Hvala lepa. V imenu odbora za ustavne zadeve povdarjam, da je pomembno eh, zaščititi finančne interese Unije, kadar prije do splošnih pomankljivosti v zvezi s pravno državo v posamezni državi članici. Gre za povezavo naših vrednot z našimi proračunskimi politikami. To je pomemben element zagotavljanja pravne države in zato v našem odboru predlagamo, da bi pripravljenost sodelovanja držav članic jasno zagotovili tudi v zakonodaji, da bi to moralo biti zavezujoče. Prav tako pa je potrebno zagotoviti, da končni uporabniki ne bodo prizadeti zaradi morebitnih posegov posamezne ukrepe na račun eh, tovrstnih eh, kazni oziroma sankcij. Eh, In ne nazadnje menimo, da vloga Evropskega parlamenta presega zgolj eh, obveznost obveščanja. Eh, v večji meri moramo sodelovati v tem procesu, zato da bo povsem skladen z načeli preglednosti in soodgovornosti. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine ELS, gospa, greste za minuto in pol. Gospod komisar, kolegice in kolegi, to je osem eh, majhnih členov, ki so eh, bili predlagani, ampak jaz eh, povezujem s tem veliko upanj, kajti to je prva uredba, ki se ukvarja z splošnimi pomankljivostmi v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Hvala komisiji za predlog in hvala za poročilo. Uredba opozarja na veliko pomankljivost in sicer države članice s korupnimi strukturami. V nekaterih državah ugotavljamo nov razvoj, državno korupcijo, predstavnike vlade, ki izkoriščajo svoj vpliv, da sebi, prijateljem ali e, sorodnikom priskrbijo denar iz sredstev EU in potem eh, preprečijo preiskavo tega. E, uredba naj bi e, pomagala rešiti take premire. E, postopek po sedmem členu teh problemov ne rešuje, kajti tam gre za splošni pravni postopek, vendar tu gre za selektivne preiskave v nekaterih primerih eh, oseb, ki polnijo svoje žepe. In zato se danes izpolnjuje dolgoletna želja odbora, odbora za eh, nadzor proračuna. In sicer kaj se zgodi, če države članice ne delujejo v primeru goljufij, ker gre za, za vplivne osebe. Komisija mora najti pot, da napolni to uredbo z življenjem. Davčna odaja individualni delikt ne sodi sem in zato bi bilo dobro, če bi jutri glasovali proti vključitvi teh individualnih deliktov v uredbo, kajti to um, um, vodi do tega, da je ta uredba šipkejša, gospa Ela Sinder, za dve minuti za socialiste in demokrate. Hvala, gospod predsedujoči. Gospodu Sarvami in gospe Gardija Sabal se zahvaljujem za to zelo kompleksno delo um, neposredno politično delovanje sveta bi mi bilo ljubše, kot pa da se je treba obrniti na komisijo in parlament, da izvedejo delo, da izvedeta delo, um, ki se nanaša na evropske finance, ampak to je pač pomankljivost. Gospod Sarvama in gospa Gardija Sabal sta pripravila dobro besedilo. Gre predvsem za zaščito sredstev, kajti če nimamo neodvisnega pravosodstva, če nimamo neodvisnih in nepristranskih sodnikov, ne moremo ščititi finančnih interesov eh, evropskih Evropske unije in skladov in predvsem zaščititi upravičencev in prijemnikov. In tu nam je uspel pila kvadratura kroga. In sicer, da eh, eh, se spremenijo navade določenih vlad, ne da bi eh, oškodovali upravičence. Gospod komisar, razumem to, kar ste povedali. Naprimer, če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 se sprejmejo, če parlament sprejme odločitve, naprimer v zvezi s človekovimi pravicami, vse to lahko vodi do določenih konfrontacij, ampak dobro, vi ste opozorili na to in eh, to bomo spremljali. To je dobro besedilo, težko, kompleksno besedilo. Če nam bo uspelo dobro razložiti to besedilo, potem bomo dosegli to, kar smo povedali danes do povdan in sicer Evropo, ki ščiti, tako kot to si želi tudi Macron. Treba je ščiti ščititi Evropo predvsem pred tistimi, ki želijo, um, da bi se Evropa razvijala v drugo smer. Sedaj pa za eh, konverzativce uh, in reformiste gospod Črnitski za eno minuto. Pani Frenč. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Strinjam se s kolegico Ajalo Sendar, moramo ščititi Evropo pred tistimi, ki jo želijo uničiti. Ampak eh, treba se vprašati, kdo želi uničiti Evropo. Ali so to tisti, ki. Eh, so sprožili bil, e, val euroskepse v državah članicah ali tisti, ki posegajo v notranje zadeve držav članic. E, in ljudje se temu upirajo, včasih na ulicah, včasih na voliščih. To smo videli v številnih državah v Evropi, v Italiji, v Avstriji, v Češki republiki, na Polskem ali tudi na Mačarskem. Gospod Sarvama ima prav, ko govori o pandurini skrinjici, vendar te skrinjice naj ne bi odprli s predpisi, ki se jih lahko slabo interpretira. Država mm, komisarja Oettingerja ima seveda pravico izbrati predsednika ustavnega sodišča v Karlsruhe. Nočemo se vmešavati v notranje zadeve um, Republike Nemčije, vendar to naj bi veljalo tudi um, obratno. Če se napadejo določene države, kot naprimer Mačarska, um, e, Tam so e, se ljudje demokratično odločili za te vlade. Hvala za liberalce in demokrate, gospa je ten maki za minuto in pol. Gospod predsedujoči, načelo pravne države je temelj vseh demokratičnih držav. Če se ne, če ni zagotovljen, zagotovljeno načelo pravne države, potem eh, je s tem ogroženo tudi sodelovanje med državami članicami in to negativno vpliva na življenje državljanov in državljank. Če eh, želi kandidatka postati država članica, mora spoštovati določena merila, gre za skupno odgovornost. Vendar želim kljub temu opozoriti na to, da ta eh, predlog ne bo rešil vseh problemov. Imamo visoka pričakovanja, vendar v tem predlogu gre za zaščito sredstev EU in za zagotavljanje pravilne uporabe teh sredstev. To pomeni, da Eh, splošne pomankljivosti morajo biti pobizane z sredstvi izvirov EU, drugače ne moremo aktivirati takega postopka. Torej, ta inštrument ne bo rešil problema, ko gre za um, splošne probleme v zvezi z načelom pravne države. Prepričana sem, da bo izvajanje tega mehanizma v praksi um, težavno. Predlagali smo izboljšave, vendar menim, da bo zelo težko um, zagotoviti zaščito končnih upravičencev. Moja politična skupina podpira ta predlog, vendar iz pravnega vidika se nam ta uredba zdi uh, preveč komplicirana in birokratska. Zanimivo bo videti, kako bo to funkcioniralo v praksi. Za eh, Združeno lobico gospodina Rijada. Eh, torej, imam določene pomisleke. Več zelo težko je razumeti ta dokument in tudi, eh, ko govorimo o načelu pravne države um, in iz tega delamo politični instrument in zelo je težko eh, izvajati pravila v različnih smerih. In mm, eh, eh, to bi lahko imelo različne posledice v državah članicah, v državah bogat, te države članice bodo imele pridnosti iz tega. In ustvarjamo situacijo, ko države članice ne bodo odgovorne za denar, ki se steka tja in mi potem ščitimo njihove proračune. Komisija naj ne bi imela toliko eh, pristojnosti takšnih pooblastil. Komisija naj ne bi sprejemala odločitev, ki so povezane s pravno državo v določenih državah. Komisija eh, eh, Eh, ko, eh, ko se dogaja v Španiji in Kataluniji, se ne omešava. Eh, komisija se ne omešava, ko gre za to, da ljudje zahtevajo tam volitve in se daj pa želimo zagotoviti enakost v Evropski uniji in tu gre za komercialne zadeve in vidimo, da bodo imeli prednost eh, tisti, ki so na strani komisije. Potrebujemo večjo jasnost in eh, to bo. Eh, treba se je vprašati tudi, kako je s porazdelitvijo različnih pristojnosti v državah članicah. Dr v neka nekatere države članice um, ne zagotavljajo zaščite. Torej, um, Imamo že računsko sodišče v Evropski uniji in zato se ne smemo preveč umešavati v ta politična vprašanja. Komisija naj bi to še enkrat revidirala in eh, malo tudi eh, se odrekla s svojim eh, pristojnostom. Eh, Evropa svobode in neposredne demokracije, gospod Arno, dve minuti, gospod predsedujoči, hvala. Ta razprava, torej veliko vprašanje je, kakšne so okoliščine, v katerih se bo uporabljalo. Če govorimo o zlorabi sredstev in eh, davkoplačevalskega denarja, potem je to ena stvar. In jaz sem seveda proti taki goljofiji uporabi, ampak eh, če je Evropska komisija mnenja, da je država članica ravnala na način, kot naj ne bi, in tu gre za politične odločitve proti državam članicam in to je druga plat zvona in gospod Črnitski eh, ima prav, kar zadeva. Glede tega, gre seveda tudi za postopek, eh, kako bo ravnala komisija in svet uh, bo imel možnost se odzvati. Um, um, eh, v zvezi z uporabo tega denarja um, gre seveda tudi za dokazno breme, ampak meni se zdi, da je smer napačna. Um, torej, kdo mora zagotoviti dokaz, da se je nekje zlomilo, da je nekaj narobe. E, torej, bojim se, da bo to v praksi vodilo v situacijo, ko bomo imeli neizvoljeno komisijo, ki bo sodila o izvoljenih vladah. In zdi se mi, da gre tu za uh, odločanje o tem, uh, a se sankcionira ali ne, in sicer na osnovi tega, ali nam je vlada všeč ali ne. Ni um, um, zagotovljen enak postopek povsod na polskem, na mačarskem in um, vse, kar se zgodi, eh, bo politizirano. In uh, gospod predsednik, če želi. Se bolj zavezati pravni državi, eh, potem bomo morali posnemati najboljše prakse um, tistih, ki spoštujejo eh, pravno državo in to v tem predlogu uh, manjka. Hvala za Evropsko narodo, eh, Evropo narodov in svobode, gospod Žoltek, za eno dobi besedo za minuto. Predlog Evropske komisije je. Yeah končni korak, da prevzame dokončno oblast nad državami članicami. Od danes naprej lahko uradniki Evropske komisije ukinejo financiranje za nepriljubljene države. E, dovolj je, če uradniki ugotovijo, da ne ljubimo dovolj migrantov, homoseksualcev in tako naprej. Del davkov, um, in tudi um, drugo je treba plačevati. In uh, e, polsko gospodarstvo e, bo trpilo tudi um, zaradi tega davka na premog. Ampak e, komisija daje dal je ta navodila. Zato smo. Um, Um, ustanovili stranko Pol Exit, kajti želimo um, zapustiti to sovražno inštitucijo. Sicer smo za eh, svoboden pretok idej, eh, prometa in tako naprej, tako kot so to zastavili Šuman, ampak če EU postaja okupacijska sila in mi, Evropana eh, kolonija, se moramo raziti. Zato pozivam države in državljanke vseh držav, um, da um, um, um, registriral podobne stranke v svojih državah, tako da bomo skupaj ustvarili Evropsko unijo, tako kot je bila zamišljena prvotno, razvijmo to današnjo strukturo in ustanovimo dobro EU. Gospa Montil za samostojne poslance, eno minuto. Um, tretji člen eh, konvencije o človekovih pravicah je malo bolj jasen. Um, načelo suverenosti je v državah članicah. Noben posameznik posameznik eh, nima te avtoritete. Evropska komisija ne more odločati o tem, kaj morajo storiti države članice. Torej, Ko gre za domnevne vrednote Evropske unije, vaše, vaše besedilo pravzaprav eh, krši pravico držav članic eh, glede soverenosti na tem področju. Um, Če se državi članici lahko um, umaknemo oziroma prekinemo izplačilo sredstev, čeprav tudi uplačuje v te, str, eh, stranke, eh, v te eh, sklade, potem to ni v redu. Um, umejena soverenost, to se je poznalo v Sovjetski uniji pod Brižnevom in tudi Evropska unija uvaja ta koncept pravne države. In, Eh, tako da lahko upamo, da eh, bo eh, ta Evropska unija doživela isto usodo kot ta bivša Sovjetska zveza, živi naj demokracija in svoboda. Gospod Marjenisko je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Menim, da potrebujemo to uredbo. Evropski proračun mora biti učinkovit in treba je spoštovati vsa pravila. Če neka država ne eh, spoštuje ene vrednote, Eh, oziroma pravne države, potem je treba zaščititi evropski denar. Predlog, evropske, eh, per, per, per, predlog poročevalca eh, ukinja nejasnosti predloga komisije, ampak treba je besedilo še izboljšati. Ni jasne identifikacije načina, kako ugotoviti Eh, pomankljivosti in kako to vpliva na eh, zaščito evropskega proračuna. Torej, sankcije niso ustrezno opredeljene. Um, ni tudi dovolj jamstav, da bi upravičenci projektov dobili denar v primeru, da pride do ukinitve plačil v določeno državo. Um, um, Eh, to je, se prekriva tudi s sedmim členom pogodbe. Pogajanja s svetom eh, bodo morali zagotoviti, da se odpravijo te nejasnosti, tako da bomo imeli uredbo, ki bo koristila državljankam in državljanom. Hvala lepa, gospa Toma, za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Demokracija je eh, nekaj eh, zelo eh, dragocenega in tega ne moremo prepustiti samo vladam. Ni demokracije brez pravne države. Eh, tako kot piše tudi v listini temeljnih pravic, Evropska unija temelji na načelu demokracije in pravne države, tam piše. In zato je, mora Evropska unija zagotoviti te vrednote. V zadnjih letih pa um, se zdi, da se vračamo v stare čase. Um, prišlo je do nevarnega razvoja, kar zadeva neodvisnost medijev, kar zadeva pritisk na pravosodje in tako naprej. In to se dogaja povsod v Evropi in želim, da nobena država članica ni zaščitena pred tem in zato je nujno, da Evropska unija, prosim, da me ne motite, torej Evropska unija potrebuje učinkovit instrument, za odpravo teh pomankljivosti in da lahko se eh, deluje proti eh, vladam, ki so to zakribile. Hvala poročevalcem za zelo dobro odpravljeno delo eh, in sicer za zaščito proračunskih sredstev in tu Eh, komis, eh, in to odpravlja tudi pomankljivosti, o katerih je govoril gospod Oettinger. Um, Treba je najti seveda tudi pravno podlago in razen tega je to povezano z evropskim proračunom. To, eh, zato moramo biti še posebej previdni pri izvajanju tega mehanizma in sicer iz dveh razlogov. Prvo, previdni moramo biti pri izvajanju, torej katere sankcije da sankcije prizadenejo vlade in ne upravičencev, kajti absurdno bi bilo, če bi bili študentje, eh, univerze, kmetje ali tudi regije tiste, ki bi bile žrtve pomankljivosti, ki jih eh, kri, so jih zakrivile države, eh, vlade. In moramo biti tudi previdni, da se prepriči, da bi ta instrument zaščite pravne države, da ne bi postal uh, orodje za proračunsko upravljanje ali proračunske stiske. Um, kaj ti upoštevati moramo, da nimamo um, zelo obsežnega proračuna in komisija upam, da bo sprejela pravilne ukrepe. Hvala. Um, naslednji je na vrsti gospod Kozmjuk. Gospod eh, komisar želim opozoriti na to, da kljub temu, da naj bi poročevalci ugotovili kriterije, kako se ugotavljajo pomankljivosti pravne države, pa eh, je to področje, eh, kjer je veliko poljubnosti in to potrjuje tudi potrjuje sklep Evropskega računskega sodišča. Tudi sedanji predpisi omogočajo eh, blokado sredstev, če ni zagotovljena finančna disciplina. Eh, tu imamo primer Francije. Tri odstotna prekoračitev eh, zadolžitve. Francija Eh, Francije se takrat ni kaznovalo. Novi instrumenti, ki se uporabljajo poljubno, so nekaj neodgovornega in zato bo poljska delegacija glasovala proti poročilu. Gospod Alin Nemci. Hvala, gospod predsedujoči komisar Oettinger, da, da bi ščitili evropske eh, interes in evropski proračun potrebujemo uredbo, ki ni mehanizem sankcioniranja, temveč ki, zagotovi, ki naj zagotovi dobro financiranje. Treba je seveda zagotoviti um, izvajanje temeljnih vrednot. Um, tu gre za kubenhavnska merila in tudi za člene pogodbe. Um, vse to lahko seveda vodi na ustrezno izvajanje proračuna. Komisija um, moral spostaviti um, skupino neodvisnih svetovalcev um, glede ocene situacije pravne države v vseh državah članicah in komisija mora upoštevati mnenje teh strokovnjakov. Um, um, predlagani so tudi dodatni ukrepi, da ne bi utrpeli škode upravičenci, končni upravičenci. Um, pozitivna značilnost te uredbe je, da ima tudi parlament eh, enak eh, kot težo eh, pri izreku ukrepov in tudi pri umiku ukrepov. In razen tega naj bi zagotovili tudi proračunske rezerve, v kateri bi šel ta denar, dokler ni ugotovljeno, ali je prišlo do pomankljivosti ali ne. Muito obrigado. Hvala. Hvala. Um, torej gre predvsem za eh, to, da uh, se zagotavlja delovanje pravne države tudi na področju financiranja. Ampak o kateri pravni državi govorimo in kdo ugotavlja pomankljivosti? Ali bo Evropska komisija uh, um, nadzirala delovanje pravne države. In sicer je to Evropska unija, ki je eh, ignorirala rezultate referendumov v Franciji, na nizozemskem in na irskem o eh, Evropski ustavi in ki tudi noče sprejeti izite referenduma v Združenem kraljestvu glede izstopa iz Evropske unije. To je Evropa, ki spodbuja um, uh, um, um, kapitalistične metode in kjer je tudi vidno več eh, bide in revščine in vidno več je prisiljencev in humanitarne organizacije, eh, ki pomagajo tem ljudem. Um, se kritizirajo in eh, v bistvu vidimo, da Evropska komisija ni upravičena, da se omešava v pravno državo. Suverenost eh, narodov, da odločajo o lastni prihodnosti in da izberejo svoj model razvoja, eh, to ni v skladu s tem, kar nam predpisuje Evropska unija. Torej, na koncu rečem, da odlično, odločno zabiramo ta instrument. Ja, vandaag spreken wij over bescherming van de begroting van de unie in geval van fundamentele. Pogovarjamo se o zaščiti preračunov v Uniji v, v primeru splošnih pomagljivosti v zvezi z načelom pravne države v državo članice. Gre za denar, za denar, ki ga eh, uporabljajo na polskem in na mačarskem in želijo um, jim ta denar vzeti, zato ker se ne strinjajo z diktatom Evropske unije in eh, želijo pač države članice preprosto sprejmejo, eh, karkoli rečejo v Bruslju in s tem novim orodjem želijo doseči to. Zdaj ne bi imeli torej neko neodvisno ceno, ki naj bi <clears throat> jo zvedla komisija in ki bo še spet okopala suverenost držav članic. In to orodje je bilo oziroma je namenjeno zlasti uh, polski in mačarski. To sta ponosni državi, več desetletij so živeli v komunizmu in zdaj pač ne želijo, da jim karkoli narekuje Bruselj. Mi bomo glasovali proti. Najlepša hvala, gospa Šmit, eh, minuto in pol. Ja, sehr geehrte Vertreter der Kommission. Drage kolegice in kolegi, malo me čudi, v katero smer se razvija razprava. E, torej,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 to izdajo države članice in zato morajo zagotoviti, da če je prišlo do goljofije, se ukripa države kot Poljska, so naprimer 2016 dobile 10,6 milijarde, Romunija 7,3, Slovačka 2 milijarde, Mačarska 4,5 in tako naprej. In te države eh, imajo zaostanke na tem področju. S tem predlogom bo komisija končno dobila eh, pristojnost, da zamrzne sredstva, da jih reducira ali ustavi izplačilo, dokler problem v državi članici ni rešen. Um, odpravljen in uh, razen tega se s tem prepreči tudi uh, to, da vse v zvezi z ULAF-om ni javno. In e, torej subvencije niso darilo, temveč investicije. In če e, prejemnik ne spremeni ravnanja, mora Evropska unija povziti sklepe iz tega. Kdor porablja denar Evropske unije, se mora držati tudi pravil. Najlepša hvala. Gospa Kjeng, minuta. Hvala, gospod predsedujoči kako lahko zahtevamo od evropskih državljanov, da spoštujejo eh, načela o pogodb, eh, pogodbe z Evropske unije, če eh, so države članice tiste, ki prve kršijo ta pravila. In eh, pravna država je nekaj skupnega in eh, države članice imajo zato tudi zaupanje v Evropsko unijo in v politiko Evropske unije. In te splošne pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah eh, vplivajo na proračun Evropske unije in eh, proti temu se je treba boriti in sicer ne samo, samo zaradi zaščite finančnih interesov, um, temveč tudi zaradi zaupanja javnega mnenja v Evropsko unijo in v institucije. Ne razumem razlogov za amandmaje, da bi uh, odpravili ta predlog komisije. Moramo združiti sile, da zagotovimo popolno spoštovanje in spodbujanje pravic in vrednot. Uh, ki so tudi del legitimnosti evropskega projekta, da eh, bomo imeli Evropo, ki ščiti svoje lastne državljane. Hvala. Hvala. Hvala, gospod Tomašič, na minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, unijo povezujejo skupni interesi in temeljne vrednosti. In nikomor ni treba pojasniti, da nekaj dela v svojem interesu, vendar dejstva, dejstvo je, da se temeljne vrednosti zapostavljajo pri ustvarjanju tega interesa. Interes ne sme biti nadrejen eh, vrednostim, temveč mora biti usklajen s tem. Eh, članice, ki ne spoštujejo, spoštujejo pogodb, ne smejo um, imeti dostopa do teh eh, sredstev. Vendar teorija in praksa se razhajata. Eh, pogosto imamo zelo široke interpretacije um, temeljnih vrednosti in poskuša se disciplinirati države članice, ki imajo drugačno vizijo unije kot tisti, ki imajo sedaj glavno besedo. In to je pot v enoumje. To, kar sem videla do sedaj, eh, vidim, čemu služijo taki mehanizmi in zato tega ne bom podprla pri glasovanju. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Broa, minuta. Gospod Broa, najlepša hvala. To, da oziroma Evropska komisija želi okrepiti uh, svoje moči, preden Evropski parlament prevzame e-, evroskeptiki. Uh, In to je zdaj najnovejši predlog, da bodo sredstvo vzeli tistim državam, ki kršijo vladavino prava. Komisija bi zdaj lahko prekinila izplačila sredstev uh, tistim državam, ki ne upoštevajo njihovih kapric. Naprimer, če ne želijo sprejeti migrantov ali nekega proračunskega ukrepa, bo komisija lahko prekinila izplačilo sredstva. In to izsiljevanje komisije je nespremljivo, zato ker ti prispevki prihajajo iz nacionalnih prispevkov držav članic in italijanska, polja, eh, polska in eh, mačarska vlada, ki komisiji pač ni všeč, je bila kljub vsemu izvoljena strani eh, ljudstva. Zato um, se ne strinjamo s kakršnekoli pogojevanjem evropskih sredstev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Deutsch, minuta in pol. <clears throat> Spoštovani kolegi. obstaja nek institucionalni fetišizem. In sicer trditi to, da je glavni cilj Evropske unije, ampak njenih inštitucij, to, da zagotovimo obstoj vladavine prava. Ampak Evropska unija in eh, njene države članice se morajo osredotočiti zlasti na to, da zagotovijo in zagotavljajo svobodo evropskih državljanov in storiti morajo vse, kar lahko, zato da bo Evropa, da bo Evropa ostala uh, celina blaginje in svobode. Eh, to lahko dosežemo z vladavino prava. Zakonodajo in vse, vse predpise imamo tudi, da, da, da dosežemo ta cilj. Obstajajo pa določeni pojavi, ki so problematični, ki ogrožajo vladavino prava. Ampak karkoli se zgodi, pač Evropska unija ne sme sprejeti odločitve, da bo sprejela neke ukrepe proti vladavini prava um, z izgovorom, da brani vladavino prava. In ta predlog komisije je bil že v štartu šibak, eh, parlament ga je še bolj ošibil in nikjer ne piše jasno, točno, eh, katera pravila oziroma spoštovanje katerih pravil bodo ocenjevali pred sprejetjem finanč, finančnih sankcij. Eh, ta predlog ni skladen z vladavino prava in mi ga ne moremo podpreti, tudi vi ga ne bi smeli. Najlepša hvala, gospod Kon, minuta. Najlepša hvala, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. Zakaj danes ponovno govorimo o pravni državi? Zato, ker je to tema, ki eh, se dotakne ljudi. Pogosto me državljani doma sprašujejo, zakaj Evropska unija nič ne naredi, zakaj obstajajo vlade, ki po eni strani sprejemajo financiranje, po drugi strani pa se ne držijo pravil in zlorabljajo oziroma kršijo demokratične vrednote. A, ampak pravna država pomeni tudi, da se zagotovi ustrezna poraba evropskih sredstev. Če ta ne deluje, pa se pojavi više tveganje za zlorabe in goljufije. Zato je pomembno, da sprejmemo ta zakonodajni predlog. Vendar pa zaradi kršitev in neustreznega delovanja vlad ne smejo trpeti končni uporabniki, temveč te vlade same. Uh, Mi eh, enako zahtevamo tudi sankcije, sankcije za države, ki eh, sodelujejo pri izvajanju eh, davčnih utaj ali omogočajo izogibanje davkov in eh, na ta način eh, omejujejo sredstva za bolnišnice in šole. Vse to pa je mogoče doseči samo s tesnim sodelovanjem. Hvala, gospod Weindenholzer, minuta. Danke, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skupni proračun je hrbtenica unije in temelji na načelu solidarnosti. To pomeni, da so zmogljive ste države pripravljene sprejeti eh, več odgovornosti, ampak sredstva so omejena in zato mora biti poraba sredstva uvezana na kriterije. Eh, Kdor ne spoštuje skupnih pravil, pa ne more istočasno eh, prijemati milijard eh, sredstev in se norčevati iz solidarnosti. Pravna država je temelj Evropske unije in vse države so zavezane načelom pravne države ter zagotavljanju nadzora neodvisnih sodišč. Če neka država sistematično krši ta pravila, moramo imeti možnost, da se na to odzovemo. Zato podpiram eh, nov mehanizem in se zahvaljujem komisiji za to pobudo. Za nas pa je zelo pomembno, da se v večji meri vključi tudi Evropski parlament, kajti sprejem proračuna je ena od najpomembnejših pravic in dožnosti, ki jih ima. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo s postopkom proste razprave pet uh, prošen sem sprejel, oziroma sem dobil in vseh pet sem tudi sprejel. Gospod Šojdrova, minuta. Děkuji za udělení slova kolegyně a kolegové. Najlepša hvala za besedo, spoštovani kolegi. No, očitno je, da nekatere kolege skrbi to, da bi to uredbo znali zlorabiti. Ne, no pa tudi res, da nekateri premijeji zlorabljajo svoje položaje, tako da to tveganje tako in tako že obstaja na evropski ravni. Ampak eh, menim, da bi morali uh, načela Evropske unije zavarovati tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. In če uh, že pride do zlorab, moramo imeti na voljo orodja, za to, da eh, popravimo nastalo situacijo. Večkrat smo že glasovali o aktivaciji sedmega člena in sama nisem nikoli glasovala za, zato ker mislim, da bi na ta način zares stigmatizirali eh, neko vlado. Vemo pa, da ta člen ni dovolj, ni dovolj, da bi z njim zavarovali evropski proračun ali predavino prava. Potrebujemo boljši varnostni sistem. Najlepša hvala, gospa Joana, minuta. Spoštovani, spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi. Pazljivo sem prebrala to poročilo. Spominja me na neko knjigo Georgea Orwella. In sicer Evropska unija postaja uh, vsak dan bolj podobna kmetiji. Nekatere države članice so bolj enakopravne kot druge. V poročilu se večkrat omenja uh, mehanizem za preverjanje in sodelovanje, ampak, eh, če se ne motim, obstajata samo dve države članice Evropske unije, za katere bi uporabljali ta mehanizem. Uh, gospod predsednik, če želite, da jutri glasujemo za to poročilo, moramo najprej poskrbeti za to, da bodo vse države članice v tem mehanizmu za preverjanje in sodelovanje. Če ne, ne bomo enaki. Načeloma bi ta inštrument predlagana uredba lahko bil dober, ampak postopek me skrbi. Kdo bo bdel nad evropsko uh, demokracijo? Ko sem prebrala to poročilo, sem dobila vtis, da nas želijo nekako zastrašiti, da bomo ostali praznih žepov. Bom dala primer. Tu piše, da bo komisija eh, lahko predelila, ali obstajajo splošne pomankljivosti na podlagi različnih verov informacij. Ampak kaj so te različni veri informacije? Kaj so to mediji, nevladne organizacije? vem, kolegi, ki poročajo o pomakljivosti iz držav članic. Zelo pazljivi moramo biti, ko glasujemo za to vrste zadeve. Hvala. Najlepša hvala. Prosim, da upoštevate časovno omejitev, zato da bodo vsi dobili besedo. Gospod Marijas. Najlepša hvala. sedmim členom lahko zavarujemo pravno državo in pa vrednote Evropske unije. Je pa tudi res, da se sedmi člen lahko uporablja v okviru pogodbe kot take. Drugače povedano, pri uporabi sedmega člena moramo upoštevati pristojnosti Evropske unije. Sedmi člen bo lahko učinkovit samo, če bo Evropska unija imela določene določena pooblastila. Seveda se želimo boriti proti goljofijam in pomotljivostim. To pa še ne pomeni, da bi morali zlorabljati sedmi člen in ga uporabljati kot eh, politično urodje, s katerim se umešavamo v notranje politične zadeve držav članic. To bi bila pravzaprav nova neokolonialna politika. Ne pozabimo na trojko. Ko je trojka počela, kar je počela, smo prišli v Evropski parlament in to obsodili, ukrepa pa ni nihče kljub temu, da deluje neskladno z vladavino prava. Eh, rečeno nam je bilo, da kljub temu, da ta bejla odreževanje ne upošteva temeljnih človekov pravic, je posem zakonito, so nam rekli. Tako da se ne smemo slepiti glede tega inštrumenta. Najlepša hvala, gospod, eh, gospa Malačič, minuta. Če zaštita ljudi torej zaščita človekovih pravic, človekovega dostojanstva, temeljne pravice, pravna država, temu ni alternative in to ni vprašanje finančnih interesov EU in proračuna, temveč gre za zaščito EU celoti, ne gre samo za finančne interese. Eh, Ukrepe, ki jih sprejemajo, ne morejo biti povezani s sredstvi, ki jih eh, lahko koristi posamezna država članica, kajti to pomeni, da za enako nekako nespoštovanje človekovih pravic ali ne eh, učinkovitost sodstva, kaznujemo više v državah, ki dobivajo več sredstev in manj v državah, ki dobivajo manj eh, sredstev iz eh, proračuna. In um, čeprav je predlog eh, sedaj boljši, um, kom, komisijski predlog je bil neizvedljiv v praksi, ampak to uredbo, je, to direktivo je treba še uh, izboljšati in treba je zagotoviti enake sankcije za vse, ne glede na denar. Najlepša hvala. Gospod Popaš. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Budžetul Unije Evropene. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Spoštovani kolegi. Evropski proračun je izjemno, izjemno pomemben za, držav, za državljane, saj z njim pomagamo državam članicam pri gospodarskem razvoju. Sam prihajam iz države, kjer so evropske sredstva zres prispevala gospodarski rasti ustvarili smo ogromno delovnih mest, modernizirali infrastrukturo in zdravstveni sistem. In vsi želimo, da bi evropska sredstva uporabljali v korist evropskih državljanov. Zato imamo v končni fazi tudi inštitucije, ki eh, preverjajo, da se sredstva uporabljajo namensko. Evropske inštitucije preverjajo, um, ali se ta sredstva uporabljajo. Zdaj pa, da bomo sprejeli neke politične kriterije za sprejemanje sankcij Je pa zelo tvegano. Želimo se izogniti temu, da bi neka država članica postala žrtev nekih političnih igric. Ne izplačila evropskih sredstev mora biti sprejeto samo na podlagi nekih pravičnih kriterijev, ki bodo posebno nedvoumni in ta mehanizem. Prišli smo do konca razprave, pritegnite pozornost predsedujočega, zdaj pa komisar Oettinger. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje. Zelo pozorno sem prisluhnil vsem vašim komentarjem, upoštevali jih bomo in si želimo nadaljnega postopanja in nadaljnega razvoja naših predlogov kajti konec koncev smo mi pripravili predlogo, končni rezultat pa bo tudi posledica vašega dela. Veseli me, da eh, se strinjate s temeljnimi načeli, ki jih je v predlog unesla komisija in da želite vnesti nekaj sprememb. Eh, jasno pa mora biti, da če zahtevamo pravno državo, eh, od držav članic, mora biti postopek na evropski ravni od njih povsem neodvisen. In tu ni nobenega prostora za samovoljo. Zato smo v svojem predlogu uh,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 Eh, ni pa komisija sama za to odgovorna. Tudi eh, svet in parlament igra ta pomembno vlogo. Eh, svet ima možnost tudi zavrniti predloge komisije in če bo neka odločitev sprejeta, je ta tudi izvršljiva in je tudi podvržena nadzoru sodišč, torej se države članice lahko obrnejo tudi na sodišča. In nedvomno bomo, če bo predlog sprejet, v prihodnjih letih dobili tudi nekatere sodne primere, ki nam bodo narekovali pot za prihodnost. Hvala vam za vse komentarje in upam na nadaljne tesno sodelovanje s parlamentom in svetom. Hvala lepa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 Razprava je bila zelo dolga in še nekaj prispevkov nas čaka, ampak se povsem strinjam s tem, kar je povedal gospod komisar. Dobro sem poslušala vse, kar je bilo tukaj rečeno, tudi razumem vse dvome, ki so bili tukaj izraženi strani nekaterih govornikov in prepričana sem, da bova oba s gospodom, s kolegom Saravamo eh, delala na tem, da pod eh, trenutnim romunskim predsedstvom najdemo kompromis in rešitev eh, glede tega. Zato boji se v teh minutah, ki mi preostajajo, želela izraziti zahvalo eh, kolegi Sarvama. Eh, mislim, da sva skupaj delala na pripravi dobrega poročila in poročilo je dobro tako zaradi najnega sodelovanja kot zaradi prispevka vseh eh, udeleženih odborov in skupin. Ravno tako se zahvaljujemo komisarju Oettingerju in Evropski komisiji ter eh, vsem njenim službam, ki so nam zelo pomagale pri pripravi tega poročila. Tako da jaz pač upam, da to, o čemer smo se pogajali v teh zadnjih mesecih, bo jutri potrjeno z glasovanjem v tej plenarni dvorani in da bomo lahko eh, pod romunskim predsedstvom še dodatno izboljšali to besedilo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo soporočevalcu. Hvala lepa. Hvala vsem za vaše prispevke. Zelo pozorno sem jim seveda prisluhnil. Najprej bi se želel zahvaliti, potem pa bi še pokomentiral vaše prispevke. Zahvalil bi se komisiji, komisarju in vsem, ki ste delali na tem dosjeju, vsem poročevalcem v senci in zlasti sekretarjatu in vsem zelo pametnim ljudem na odboru za proračun in na odboru za nadzor proračuna. Na to pa bi povedal še naslednje. Zlasti bi se zahvalil tistim, ki so konstruktivni. Tudi, če ne sprejmejo v celoti predlogov ali končnega poročila, tudi, če imajo zadržke in ideje, ampak da ostajajo konstruktivni. In ne nazadnje, Naj povem, da sem eh, zelo žalosten in sicer zato, ker je pač to politika. Slišali smo celo vrsto ljudi danes, ljudi, ki so bili zelo neiskreni. Večinoma so naslavljali občinstvo doma, to moram povedati. Zadnje dve in pol leti smo priča tej farsi in vsem najhujšim posledicam te politike. In to za en velik narod in za celo Evropo. In vsi vemo, o čem govorim. In to je žal tudi včasih politika. Zato prosim, da res iskreno delamo za boljšo Evropo. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση... Χαλά. Razprava je zaključena in glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. To je poročilo gospoda Gigolda o spostavitev programa Fiskali za sodelovanje na področju obdavčitve. V imenu poročevalca dajem, eh, besedo gospe Skotkato. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar Oettinger, spoštovani kolegi. Boj proti utaji davkov, um, izogibanju davkov in pa davčnim goljufijam je čezmejne narave in eh, nobena država se sama ne more tega lotiti. Zato potrebujemo evropski odgovor na to žal pa v eh, svetu evropske vlade blokirajo ključne zakonodajne predloge, ki bi to omogočili ki bi omogočili, da eh, velike korporacije in pa bogati posamezniki plačajo davke, ki so jih dolžni. Včeraj je komisija predlagala predlog, eh, da bi prišli iz soglasnega glasovanja na eh, kvalificirano večino na tem področju. Menimo, da je komisija eh, izbrala napačen instrument, da bi uresničila svoj cilj. Kaj ti problem tega je, da namesto, da bi uporabila člen 116, se je komisija poslužila pristopa, ki sam zahteva soglasje za to, da je